Zahvaljujem se vsem ostalim, ki so prisluhnili enominutnim eh, govorom. Zahvala komisarju Daliju, Daliju, da je bil tako dolgo z nami. Eh, zasedanje je prekinjeno, naslednje bo.